strani EU za eh, te tretje države. Bolj specifično eh, akcijski načrt tudi predvideva, eh, da bo taka izgradna kapacitet nujna, kajti šibke institucije tudi ovirajo izmenjavo informacij in pa sodelovanje. To potem onemogoča izvedbo preiskav in pa uh, pregona tihotapcev na migracijskih poteh. Komisija je v akcijskem načrtu eh, zagotovila, da bo uh, nudila tretjim državam finančno in tehnično pomoč, zato da se podpre izgradna nacionalnih in regionalnih strategij za boj proti tihotapljanju migrantov. Uh, želimo tudi vzpostaviti protikorupcijske politike, uh, ki bodo obravnavali vprašanje tih otapljena. Poleg tega potrebujemo integriran sistem upravljanja meja, s tem bomo tudi zmanjšali tih otapljenje migrantov. No, kar se tiče Turčije, eh, je bilo v zadnjih letih že sprejetih nekaj ukrepov za pomoč Turčiji pri izgradnji kapacitet in sicer predvsem na področju notranjih zadev. Eh, Eh, financiranje je bilo zagotovljeno predvsem v okviru predpristopnega eh, instrumenta na področju notranjih zadev. Več sredstev bomo nudili še v naslednjih letih. No, eh, naj zaključim, da komisija razume skrbi poslanca, ki nam je zastavil vprašanje. Strinjamo se, da je vprašanje tih otapljanja migrantov zelo pomembno, da je treba pomagati Turčiji na tem področju in uh, naš odziv bo prišel zelo k malu. Hvala. No, Hvala. Ne bomo imeli razprave na to temo. Uh, vprašanje pa je bilo že odgovorjeno. Hvala predstavnici komisije. Zdaj pa še uh, prošnja zelenih, da bi razpravljali o Turčiji. 1. novembra bodo tam potekale volitve, eh, ozračje vse bolj polarizirano, prišlo je do napada v Suruku, umrlo je 33 ljudi, izgleda, da je šlo za napad Dajša. To pa eh, je povzročilo tudi eh, dvig nasilja strani PKK, torej nasilja v državi je vse več, posebej na meji s Sirijo. Vlada je eh, tukaj eh, razglasila vojaško območje in so uvedli tudi policijsko uro. Eh, no, poleg tega so bili napadeni v zadnjih dneh tudi sedeži demokratske stranke HDP in pa dnevnika Hurjet. Javier Ninjo Perez bo prvi spregovoril. On je v zunanji službi, službi za zunanje delovanje odgovoren za Turčijo. Potem pa eh, bodo spregovorili še predstavniki za širitev. Torej, Javier Nino Perez bo prvi dobil besedo. Oziroma, oprostite. Ti ljudje bodo odgovarjali na vprašanja, eh, poslanci in poslanke pa lahko zdaj eh, postavite kakšno vprašanje, če želite. Gospa Piri je prva, izvolite. Uh, Hvala. Hvala eh, vam, gospod eh, predsedujoči. Hvala tudi zelenim, da so to temo uvrstili na dnevni red. Mislim, da je zelo pomembna. Predsedujoči je rekel, da se širi nasilje. Eh, ni videti, da bi kdorkoli imel nadzor. To je zelo zaskrbljujoče. Vse več je napadov PKK. Proti 14 policistom so bili izvedeni napadi v enem tednu, ogromno vojakov je umrlo. Vidimo, kakšna sporočila prihajajo iz vlade. Eh, imamo tudi situacijo v Čizreju, ki je bila zelo zaskrbljujoča. 120 eh, tisoč ljudi tam je bilo povsem blokiranih, eh, imeli so policijsko uro blokado in to se je zdelo kot neka kolektivna kazen, ampak to so odpravili, vendar pa situacija ostaja še vedno zelo občutljiva. Ljudje iz Turčije prihajajo tudi v Evropo. Včeraj so bili protesti v Rotterdamu na nizozemskem, eh, poleg tega se protesti dogajajo in pa napadi se dogajajo v Belgiji, na nizozemskem, v Nemčiji in tako naprej. Eh, pomembno je, da vsi politični voditelji prosijo ljudi, naj se izogibajo nasilju, torej nasilje je treba zaustaviti. Eh, priča smo tudi napadom na uh, politične stranke, predvsem na HDP, to je Kurdska demokratična stranka, 304 eh, ljudi so bili napadeni. Eh, prišli smo že kar daleč z mirovnim procesom, ampak v zadnjih šestih mesecih pa eh, vidimo, da smo še zelo daleč od doseženega cilja. Poleg tega se dogajajo napadi na medije, ne samo na Hurjet, tudi na uh, Daily Sabah, na druge dnevnike. Uh, tudi tuji novinari so žrtve napada, predvsem na kurdskem območju. Mm, predvsem pa je nemogoče za nje poročati, kaj se tam dogaja. Zelo pomembno je, da poskrbimo za svobodo tiska in medijev. Pa še ena stvar v zvezi s priseljevanjem. To je tudi ena od eh, tem, eh, o katerih razmišljajo ljudje, ko pomislijo na Turčijo, predvsem eh, torej na migracije. Kdo smo mi, da s prstom kažemo na Turčijo, ki je v zadnjih štirih letih sprejela že dva milijona sirskih beguncev? to ne pomeni, pa, eh, da nimamo dovolj razlogov, da se pogovarjamo med sabo. Pogovarjati se je treba o tihotapljenju, kot smo ravno kar spregovorili s komisijo. Potem pogovarjati se je treba o tem, kako Turčiji še nadalje pomagati za to zagotovila eh, dostojno življenje in perspektivo za dva milijona ljudi. Ne gre samo za to, kako eh, se boriti proti tihotapcem ali kako Turčija naj pomaga nam, ampak predvsem kako mi pomagamo Turčiji. Ne razumem, zakaj ni eh, prišlo še do poziva na visoki ravni eh, za politično srečanje in dialog med EU in Turčijo na to temo. Potem pa eh, še nekaj, torej dvig nasilja v Turčiji in predlagala bi odboru, Eh, da čeprav imajo v Turčiji začasno vlado, da povabimo sem eh, zunanjega ministra in pa ministra za evropske zadeve, tako da bomo imeli neposredne stike s tem in da bomo neposredno izvedeli, kaj se v državi dogaja. Hvala. Hvala. Mislim, da bi bilo to res zelo dobro. Tudi sam bom potem postavil nekaj vprašanj. Zdaj pa gospod Zambatski. It sounds like Jambaski. Джамбацки се изговори мой примек. Уважаеми представители на, на зелените, безспорно видим... Споштовани представники скупине зелених, nobenega dvoma ni, da se turška eh, vlada bori vsaj proti 20 odstotkom prebivalstva Turčije. Vemo, da je kurdski položaj na severu Sirije in pa na severu Iraka v nevarnosti. Turčija na ta način pravzaprav pomaga islamski državi in zato je moje vprašanje naslednje. E, ali e, sta islamska država in Turčija povezani? E, mislim, da ni dvoma o tem. Turčija se pravzaprav bori proti nekaterim svojim lastnim državljanom, zato da bi e, imela boljši položaj Mm, zaradi prihodnih volitev. Erdogan želi pridobiti večino glasov. Kot mm, bolgar lahko vidim, da Turčija organizira tiho tapljenje migrantov, nekateri pridejo tudi k nam in kdorkoli spremlja to tematiko, to dobro ve. Zato si želim jasnejšega stališča Evropske unije in Evropske komisije v zvezi s tem. Eh, Bobu moramo reči Bob ni, ne smemo si zapirati oči pred tem problemom, ki je res tragičen. Hvala. Hvala. Gospa Zomer, izvolite. Hvala lepa. Ja, veliko je bilo že povedanega. Mislim, da bi morali še enkrat premisliti o vlogi, ki jo ima predsednik Erdogan po turški ustavi ima sicer samo reprezentativno funkcijo, ampak on je edini, ki govori v imenu vlade. Če si pogledamo, kakšne so novice, očitno on eh, javno grozi PKK-ju in eh, kurdom. Napadajo urade HDP in eh, HDP uh, eh, konec koncev več ni zmožna organizirati kampanje, ki bo 1. novembra, tako da dobimo vtis, da bo prišlo v Turčiji do nasilja polnih volitev, da bomo imeli neko prehodno vlado. Uh, ne želimo se iti v to smer. Mislim, da je to zelo zaskrbljujoče. zdi se mi dobra zamisel, da povabimo ministra, ki je odgovoren za evropske zadeve. Eh, seveda bi lahko povabili tudi veleposlanika, ampak mislim, da bomo slišali iste zadeve, tako da ni treba, da potuje tako daleč. Potem je tukaj še par zadev, ki bi se jih dotaknila. Eh, eno je neverjetni val beguncev, ki zdaj se vali v Evropo. Sprašujem se, kako to, da vsi ti ljudje kar zdaj naenkrat prihajajo sem. Eh, nekako se predvideva, da prihajajo predvsem prek Turčije. In potem se sprašujemo, kako je s tem sporazumom o vračanju. Obstajajo govorice, da je Turčija tista, ki pošilja te begunce na pot. Gre za eh, dva milijona uh, Eh, beguncev iz taborišča na meji s Sirijo, torej gre za strašno maso ljudi, ki kar naenkrat se zdaj vali proti nam. O tem bi se vsekakor želela pogovoriti s predstavnikom uh, turške vlade. Jasno je sicer, da moramo pomagati ljudem, ki prihajajo v Evropo, uh, torej tem beguncem iz Turčije, to sploh ni. Uh, Sporno, ampak to ne, ne sme nekako potekati pod roko.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 Naša razprava tukaj je sicer smiselna, ampak eh, veliko bolj podprta bi bila, če bi imeli tukaj še recimo ministra eh, iz Turčije, ki bi nam bolje razložil eh, zadeve. Turčija je na robu kaosa, to pa ne velja samo za Turčijo, temveč za celotno regijo. Gre za vojne, gre za cel tsunami. Eh, beguncev, ki so posledica spopadov. Potem je tukaj še arabska pomlad. Eh, ko je prišlo do nje, smo vsi govorili o tem. Zdaj pa govorimo že o tem, da prihaja zelo hitro tudi arabska zima, eh, ne da bi se kaj do, dosti zgodilo v regiji. No, pri rešitvi kurdskega vprašanja nismo bili uspešni. Predstavniki iz Cipra se večjo zaskrbljenostjo opazujejo, kaj se eh, dogaja v Turčiji. To neposredno vpliva tudi na kurdsko vprašanje in te teme ne moremo kar spustiti mimo. predsednik Erdogan sicer ni vsega tega povzročil, ampak je pa dopustil, eh, kar se dogaja. Gre za umore, eh, gre za nasilje, eh, gre za prekoračitev vsega primernega. In na ta način se ogroža tudi situacija državljanov in to vsekakor vpliva potem tudi na rezultate volitev. nacionalni ego ponavadi se okrepi, če imamo eh, tako situacijo v državi, kar pomeni, da se okrepijo radikalne stranke, to pa potem povzroči splošno destabilizacijo. Po mojem mnenju je tako, pa tudi mnogi drugi menijo tako, da Erdogan ne ukrepa ustrezno proti razvoju dogodkov. In tudi tukaj mora Evropska unija igrati bolj aktivno vlogo. Hvala, gospod Lunaček. Um, uh, eh, hvala. Začela bi s tem, kar je predlagala gospa Kati Pirin, pa tudi gospa Zomar. Dobra ideja bi bila, če bi povabili. Uh, ministra za zunanje zadeve in za evropske zadeve v naš odbor, tudi če so samo začasna ministra. Zeleni tudi predlagamo, da bi imeli razpravo v Turčiji na plenarnem zasedanju. Mislim, da je pomembna tudi taka razprava na plenarnem zasedanju, kajti situacija se ne bo uh, v kratkem spremenila. Volitve se bližajo, uh, zato se mi taka stvar zdi potrebna. Strinjam se tudi s tistimi, ki pravijo, uh, da bi imeli razpravo o migracijah Eh, pa ne samo v migracijah, ampak da bi potekal pravi vrh med EU in Turčijo. Gospod Erdogan je bil večkrat omenjen. Eh, situacija v zvezi z njim, eh, v zvezi s tem, kar se dogaja v zadnjem letu, kaže na to, da se uničujo stvari, ki so bile dosežene. In to pozdravljali smo to tudi tisti, ki smo oddaljeni od kakršne koli religije in podobnega. Stvari so se izboljševale, zdaj pa eh, se dogaja ravno nasprotno. Ni mi treba ponavljati, koliko napadov eh, nad eh, Kurdi je bilo izvedenih, pa ne samo na PKK, tudi na HDP, na civiliste. Eh, potem je prišlo do blokade v Čizreju, veliko civilistov je umrlo samo v nekaj dneh in to je grozljivo mi kot Evropska unija eh, tudi v svetu moramo nehati samo govoriti, da se Erdogan skupaj z nami bori proti islamski državi. Erdogan tega ne počne, Turčija tega ne počne. Oni se borijo proti stranki PKK in proti svojim tako imenovanim eh, sovražnikom med kurdi to pa ni način, kako se boriš proti islamski državi, daleč od tega. No, glede priseljevanja, pa naj povem, da se strinjam z vsemi tistimi, ki pravijo, da moramo podpreti eh, begunska taborišča eh, v državah kot je Turčija, pa tudi v Jordaniji, v Libanonu, kjer že živi na milijone beguncev ne smemo dopustiti tega, da se eh, zmanjša proračun za program Združenih narodov za hrano in za podobne programe. Potem pa še nekaj o priseljevanju. Eh, kolegica Valero je to povedala že pred mano. Mm, to, da na Turčijo gledamo kot na eh, varno državo za begunce, je zdaj pod vprašanjem zdaj turške oblasti izvajajo vojno proti Kurdom, proti PKK, proti uh, eh, HDP-ju, proti institucijam in Evropska unija tega ne sme dopustiti. Za številne ljudi to ni več varna država izvora, kot uh, smo jo obravnavali do zdaj. Hvala, gospa Lunaček. Eh, tudi sam sem prosil za besedo, ampak bom zelo, zelo kratek. Rad bi podprl to, kar so povedali eh, kolegi. Potrebno je, da organiziramo vrh ali pa da pride k nam kak minister. Turčija je tudi članica NATO in eh, pri tej temi, pri temi Dajša beguncev je Turčija odigrala zelo pomembno vlogo, včasih problematično vlogo. Poleg tega poteka tiho tapljenje eh, nafte čez eh, turško mejo. Ko je Turčija začela sodelovati v koaliciji eh, anti-Daesh, takrat je začela tudi napadati kurde. v 99 odstotkih je bombardirala eh, predvsem eh, položaje PKK in samo v enem odstotku položaje islamske države. Ampak na tak način ne bo Turčija nič dosegla. Eh, Javier Ninjo Perez je v službi za zunanje delovanje odgovoren za Turčijo in mu zdaj dajem besedo za pet minut. Zelo Kratek bom, Javier Ninjo eh, sem, vodja delegacije za Turčijo. Eh, zdaj en teden upravljam to funkcijo in veselim se sodelovanja z vami v Evropskem parlamentu. Vidim, da ta država zanima veliko ljudi, to je tudi logično. Eh, in kot sem rekel, se veselim sodelovanja z vami, gledam Kati Piri, ampak to je namenjeno vsem vam, z vsemi želim sodelovati. Trije elementi so bili izpostavljeni. Prvi zadeva varnost in nedavne dogodke na jugovzhodu Turčije. Mislim, da ne morem povedati nič več oziroma ne morem tega povedati bolje, kot eh, je tu predstavil veleposlanik skrbi na situacijo na jugovzhodu Turčije. Eh, seveda zagovarjamo Eh, Turčijo in njeno eh, pravico, da se brani pred turističnimi napadi, ampak upoštevati mora tudi standarde človekovih pravic. In eh, odziv na to mora biti proporcionalen. To je povedal tudi veleposlanik. To, kar je zdaj pomembno, je, da se zagotovi neko vzračje stabilnosti v obdobju pred volitvami in to po celotni državi, še posebej pa je to pomembno za jugovzhod. Mislim pa, da nimam več kaj dodati k temu, kar je že povedal uh, gospod ambasador. Potem ste vsi omenjali tudi migracije. To je uh, vsekakor tema, ki se bo še pojavljala na dnevnem redu kar nekaj časa, v Turčiji in pa tudi drugod. Eh, bolj moramo razmišljati o tem, kako pomagati Turčiji, kolegica, oziroma tukaj so z mano tudi kolegi iz dveh različnih direktoratov. Eh, zelo tesno sodelujemo s tema dvema direktoratoma in eh, kolega vam bosta povedala še več o tem, kaj delamo. Ključna vprašanja pa eh, ostajajo ista. Kaj še lahko naredimo, da bomo Turčiji pomagali, kako lahko bolje rešujemo vprašanja migracij in kako lahko rešujemo vprašanja v zvezi z varnostjo. Patrik bo nekaj več povedal o operativnih dejavnostih, ko gre za politično agendo pa uh, se s tem ukvarja uh, celotna EAS, vse do Federike Mogherini. No, potem pa tretji element, kako se Turčijo lotiti na bolj eh, strukturiran način, kako razvijati sodelovanje s to državo. Ehm, najboljši okvir po našem mnenju ostajajo pogajanja za pridružitev moramo pa razmišljati o tem, kako ta okvir razširiti in kako vključiti eh, še druge tematike, energetska varnost, trgovina in tako naprej. Eh, Števila področja so, kjer se strinjamo, po drugi strani pa obstajajo tudi področja, kjer se ne strinjamo in moramo biti odkriti, tako kot morajo partnerji vedno biti odkriti, povedati si je treba uh, odkrito svoja mnenja. Eh, Tusk je pred kratkim obiskal eh, državo, potem so potekali obiski na visoki ravni, še naprej bomo organizirali take obiske. Eh, in v tem okviru želimo tudi povabiti v Brusel turške ministre. Ta sporočila bomo prenesli naprej in upam, da bomo k vam lahko naslednjič prišli s konkretnimi predlogi v zvezi s to temo. Hvala. Hvala. Zdaj pa Patrik Paket, ki je vodja eh, te enote in vodja enote tudi za širitev. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Tudi jaz bi izkoristil priložnost, da povem, da smo Sveta Trojica skupaj še z GD Home, torej tesno sodelujemo v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na Turčijo, predvsem v zadnjem mesecu. to poletje uh, smo precej timsko sodelovali, od, začeli smo z vizumskim dialogom in uh, to timsko sodelovanje je bilo izredno pomembna razsežnost našega uh, sodelovanja v zadnjih šestih letih, um, ko gre za EU pas. Uh, torej, sodelovanje se materializira. Proste rekli, treba je spremeniti razsežnosti v naši interakciji uh, v zvezi s turškimi vprašanji. Evropska unija uh, se je teh vprašanj lotila že lani uh, spomladi uh, na svetu. Uh, rekli smo, da je treba ukrepiti sodelovanje in uh, razpravo v zvezi recimo z Irakom, v zvezi s tihotapljenjem migrantom. Uh, in podobno. Turčijo je treba pri tem obravnavati kot partnerico in ne kot uh, vir problema. Turčija je tudi del rešitve. Naj omenim, da Turčija nosi uh, že nekaj let večji del bremena krize v regiji. To je država, eh, ki na svetu gosti največ beguncev, polovico recimo beguncev, ki so prišli iz Sirije, tako da moramo to um, s ponižnostjo pohvaliti. Pa še nekaj. Zdaj eh, povedati moramo tudi, da Turčija ni nedejavna glede različnih pojavov. Uh, na področju tihotapljenja uh, beguncev, recimo, ko gre za tovorne ladje, uh, ki so potovale uh, in prevažale imigrante. To se je zgodilo približno 15 krat, potem pa se je prenehalo. Uh, seveda, še vedno uh, prihajajo uh, v Evropsko unijo manjša plovila, zlasti uh, na meje eh, z Grčijo, to je težko obvladati, ampak dejstvo je, da eh, je turška eh, obalna straža v zadnjih mesecih pomagala rešiti 50 tisoč ljudi na morju. To ni zanemrljiva številka, recimo včeraj je bilo tako rešenih 43 ljudi. Ne smemo si zapirati oči, po možnosti moramo spremeniti svoj odnos. Dejstvo je, da uh, so turške oblasti trenutno pod prevelikim pritiskom nastale situacije, ampak eh, tudi mi moramo pogledati, kako lahko pomagamo, eh, ko gre za notranje zadeve. Treba je preučiti, kako lahko pomagamo pri sprejemanju beguncev. Treba je torej raziskati vse možne poti. Hvala. Hvala lepa mislim, da lahko končamo s to točko dnevnega reda. Gotovo se bomo eh, na to še vrnili, gre za resno situacijo v regiji. Sledi izmenjava mnen v zvezi z albanskimi lokalnimi volitvami. Na zasedanju AFETA 29. junija smo se dogovorili, da bomo eh, povabili eh, vodjo misije OVSE ODHIR za opazovanje volitev. Tako da pozdravljam gospod Odri Glover in poleg nje še veleposlanico Romano Vlahutin, ki je vodja delegacije Evropske unije v Albaniji. Pozdravljam tudi Beate Martin, ki je vodja eh, oddelka za volitve dobili smo končno poročilo in uh, predhodne ugotovitve. Volitve iz poročila izhaja so potekale urejeno, uh, sama volilna kampanja je bila umirjena. Sveda poročilo navaja tudi nekatere uh, pomankljivosti. Um, mm, kakšne so uh, pravne vrzeli, kako so bile upletene pravne inštitucije, um, nekaj stvari je bilo spornih. Vsekakor gre za težave, ki jih je treba celovito reševati skupaj uh, s pristojnimi albanskimi organi. Uh, eh, Gospi Glover in Pavla Hutin, vabim, da nakratko ocenite, kakšno je stanje v zvezi z volitvami v Albaniji, hkrati pa jo vabim, da predlagata, kako izboljšati volilni postopek. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči, da ste nas danes povabili. Vse tri smo zelo zadovoljne da se lahko z vami pogovarjamo o končnem poročilu v zvezi z albanskimi lokalnimi volitvami. To so bile 12. volitve, ki jih je ODHIR opazovala v Albaniji. Kot veste, je bilo poročilo objavljeno prejšnji torek, 8. septembra in ta sestanek poteka pravi čas, kajti eh, albanski organi so nas povabili, da se tudi z njimi pogovarjamo eh, o poročilu in priporočilih eh, konec tega meseca. SPDP in SMI so navele, da so pripravljene izvesti priporočila. Poleg tega je treba tudi povedati, da so mnoga ta poročila že bila uh, Eh, objavljena v predhodnih eh, poročilih o volitvah, pa niso bila uresničena. Sama volilna kampanja je potekala v skladu z novo zakonodajo z leta 2014. Eh, gre za 61 novo oblikovanih občin. Najprej smo preizkusili novo reformo, poleg tega smo testirali tudi uh, vlogo kandidatke, uh, ki jo ima Albanija. Na kongresu uh, za lokalne uh, uh, organe smo govorili o tem, da je treba spodbujati uh, Eh, svobodo govora. V Albaniji smo zabeležili izboljšanje udeležbo žensk in pa tudi manjšin. Ugotovitev v končnem poročilu v zvezi z volitvami navaja naslednje, citiram, kljub nekaterim pomankljivostim je pravni okvir tak, da bi lahko pomenil podlago za demokratične volitve, vendar glavne stranke izkoriščajo svoje uh, moči in pooblastila. Po Eh, znotraj administracije in eh, manjka jim politične volje za učinkovito izvanje. In to je potem kombinirano tudi s politizacijo institucij, ki so vključene in to vse skupaj spodkopava eh, volitve. Obstaja kar nekaj vrzeli glede pomembnih vidikov volilnega procesa in to je treba regulirati vnaprej. Pomankanje pravne varnosti je prispevalo k, dosle, k pomankanju doslednega izvanja zakonodaje. Eh, zakonodaja se je dosto, dosti krat izvajala v skladu uh, s pričakovanji strank. Treba je bilo preučiti, kako je delovala osrednja volilna komisija. Eh, bila je odpr, odprta, zagotovila je nekaj izobraževalnih eh, programov, ampak njene eh, odločitve so bile sprejete tudi po političnih linijah in zato je prišlo do nedoslednosti. Nekaj tele, nekatere uh, usmeritve niso bile spoštovane. Uh, eh, srednja volilna komisija je bila odgovorna za celotni volilni proces, zato bi morala zagotoviti bolje smernice in boljši nadzor nad ključnimi elementi. Vse to je potem spodkopalo tudi javno zaupanje v neodvisnost uh, izvajanja volitev. Poleg tega. Uh, je bil omejen eh, razpon eh, kandidatov, za katere je bilo mogoče voliti. Težko eh, zapleten je bil tudi proces kandidiranja za kandidata oziroma za umik in zato kandidati niso imeli iste podlage. Potem je tukaj še en pomislek in sicer, da so stranke izkoristile svoje Eh, svoje pooblastila in svoje pristojnosti in na ta način eh, je prišlo do spodkopavanja volitev. Širil se je pritisk eh, na različne vrste voljivcev in to je bilo razvidno tudi na dan volitev. In to je veljalo za vse stranke. Zato obstajajo pomisliki, da volilci niso prosto volili. Eh, večje stranke so uporabljale različne državne dogodke za propagando, za eh, eh, doseganje svojih ciljev pri volilcih. Poleg tega je manjkalo tudi jasnosti in transparentnosti glede um, ureditev financiranja. Politične uh, stranke so lahko financirale svoje kampanje z javnimi sredstvi, zasebnimi donacijami in posojili. Neodvisni kandidati pa niso bili upravičeni do javnih sredstev. Izražen je bil tudi pomislek glede pomankanja transparentnosti in pa učinkovitega financiranja kampanj. Nobene zahteve ni bilo, da bi morali uh, kandidati povedati, odkot so dobili sredstva. Poleg tega uh, je bilo tudi uh, v, mes, v medijih uh, kritje različno izpostavljene so bile predvsem eh, večje politične eh, stranke, tako da je prišlo do samocenzuriranja, do eh, neomejenega pluralizma glede poročanja politične stranke so dosti krat same pripravljale poročila o svojih dejavnostih in zato se je uh, zabrisala uh, slika med dejanskim novinarstvom in pa političnim uh, eh, izvanjem kampanj. Poleg tega je bilo nekaj uh, pomakljivosti tudi pri reševanju sporov. Manjka jasnosti v pravnem okviru in zato tudi postopek reševanja sporov, ki so nas se nanašali na volitve, ni bil ustrezen. Komisije so pritožbe obravnavale neučinkovito, brez zagotavljanja pravnih sredstev. Samo štetje glasov je načeloma uh, ugotovljeno kot ustrezno ampak eh, zaradi vseh teh pomankljivosti eh, je prišlo do spodkopavanja zaupanja v same volitve. Načeloma ni bilo uh, enakih izhodišč za vse kandidate, za katere so voljivci lahko volili. Uh, Na koncu bi se še enkrat dotaknila priporočil. Očitno je zelo pomembno, glede na stopno razvoja Albanije, da politična volja glavnih strank, da izvajajo priporočila, dejansko postane tudi resničnost. Dolgo pričakovane spremembe morajo biti uresničene in to zelo k malu. Iz naših razprav z voditelji glavnih političnih strank verjamemo, da je to možno doseči. Kot sem že navedla, v DHIR eh, je pripravljen na kakršen koli način pomagati, da se vse to uresniči. vendar pa tega ne more storiti sam, pri uresničevanju priporočil mora sodelovati z drugimi, torej z organi in s civilno družbo. Mogoče je to doseči eh, v okviru mm, deklaracije, recimo tako kot v Gruziji, ki je v Biškeku. Lahko dosežemo zelo dobre rezultate, če lahko mednarodna skupnost sodeluje, mm, se med seboj dopolnjuje, eh, tako se izognemo podvajanju. Tako delo je zdaj bistveno, da pride do dolgopotrebnih sprememb, eh, če naj bi Albanija eh, izkoristila svoj potencial. Sveda pa si to vsi želimo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala. Zdaj besedo dobi gospa eh, Vlahutin, ki je veleposlanica. Izvolite. Hvala lepa, hvala, da ste nas povabili. Hvala za zanimanje za lokalne volitve v Albaniji. Upam, da nam bo ta razprava pomagala pri naših skupnih prizadevanjih, da ustvarimo zmogljivosti v Albaniji, eh, tako da bodo v prihodnje popolnoma izpolneni standardi Evropske unije. Še posebej bi se zahvalila eh, gospe, gospe Glover eh, za opravljeno delo. Ko pa gre za oceno uh, volitev smo imeli samo eno opazovalno misijo, ki je bila mednarodna, vsi smo želeli čim bolj sodelovati. Želela bi tudi povdariti, da se popolnoma strinjamo s poročilom, analizo njem in priporočili. Naša naloga delegacije Evropske unije je bila, da se skupaj umestimo v kontekst integracijskega procesa Albanije. No, to bo nekoliko uh, bolj zahtevna naloga ampak dejstvo je, da je tudi prečka za Albanijo postavljena zelo visoko. Pred volitvami je potekala eh, kampanja ozaveščena glede treh vprašanj. Prva stvar. Kupovanje glasov in družinsko glasovanje. To je endemična značilnost v Albaniji. Govorili smo študenti eh, na fakultetah, na univerzah. Želeli smo jim osvetliti, da je glas samo njihov glas, da se ne sme ozirati na pritiske. Potem je tukaj še eno vprašanje, ki ni vključeno v a, eh, poročilo, gre za dekriminalizacijo politike v Albaniji. Tudi to je nekaj, kar je a, eh, široko razširjeno. In to ne prvič. Upam, da bomo to jesen končno dobili zakonodajo, v kateri bo jasno, Eh, zapisano, kdo lahko vodi volitve in kdo lahko nastopa kot kandidat v javnem življenju. Pa še tretja stvar, glede katere smo ozaveščali, gre za uh, eh, lasništvo in pa sodelovanje uh, državljanov. Sodelovali smo z različnimi uh, nevladnimi organizacijami, želeli smo uh, doseči, da bodo državljani uh, dejavno sodelovali pri opazovanju same kampanje in tudi volitev. Zahvaljujem se kolegom na terenu in vsem eh, veleposlanikom eh, držav članic, ki so bili zelo dejavni pri delegaciji Evropske unije pri tej kampanji. Eh, na dan volitev smo bili navzoči po vsej državi, sama delegacija je obiskala 82 lokacij, ampak, kar je najbolj pomembno, je tisto, kar je pred nami. Gre za izvajanje Mm, več kot 20 priporočil. Vesela sem, da imamo jasno zavezo javnosti, tako eh, predstavnikov večine eh, kot tudi opozicije. Mislim, da je treba eh, s tem delom začeti takoj, treba je združiti moči. Kar nekaj je vprašanj, ki so navzoča že dolgo časa in treba se že zdaj začeti pripravljati na volitve leta 2017. Kje pa, eh, kam bi se morala delegacija po našem mnenju najbolj usmeriti? Mm, Prioriteten je proces depolitizacije. Če preberete poročilo, boste videli, da je vsak element procesa zelo politično označen, od eh, osrednje volilne komisije do volilnih komisij, do opazovalcev, vse eh, je strankarsko označeno. Menimo, da je veliko manjeverskega prostora za izboljšanje in da bi tudi državljani morali imeti eh, dovolj prostora, tudi tisti, ki niso člani strank. Potem sem govorila o zakonodaji in dekriminalizaciji politike, potem je uh, tretja stvar eh, transparentnost uh, financiranja strank. Potrebujemo uh, poročila o tem, kako so bile stranke in pa volitve financirane. In na koncu veliko bolj si je treba prizadevati, da bodo državljani usposobljeni za bolj dejavno sodelovanje, ko gre za opozovanje volitev. Hvala. Hvala. Zdaj pa bomo imeli razpravo. Najprej besedo dobi uh, gospod Fekenštajn, ki je stalni poročevalec za Albanijo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se za to poročilo. Iz njega izhaja dokaj točna slika ali pa več slik. No, nastošno gledano, ugotavljam, da je poročilo relativno pozitivno, ampak dejstvo je, da je bilo tudi nekaj resnih kršitev vsi se želimo lotiti teh problemov. Omenili ste eh, nekaj točk, recimo politizacija, kupovanje glasov, eh, centralna volilna komisija, poročilo o financiranju strank in kampanje, vse to je potrebno. Ampak to poročilo, ki imamo zdaj, je dobro, lahko se lotimo eh, določenih stvari posvetiti pa je treba pozornost tudi tistemu negativnemu delu poročila. Ni se zgodilo dovolj eh, in tudi to je treba eh, uresničiti. Pozorni moramo biti na to, da albanski parlament in albanska vlada skupaj obravnavata vse te tematike in jih potem tudi ustrezno uresničita. To je seveda odvisno predvsem od pravosodnih reform, od dekriminalizacije. Kajti menim, da če Albanija ne bo rešila teh problemov, bo težko izvajati kakršnekoli druge reforme. Na koncu pa imam dve vprašanje. Eno vprašanje eh, bi naslovil na vele poslanico, torej vodo delegacije EU. Gre za vprašanje same mm, opremljenosti te delegacije Evropske unije. Eh, seveda želimo dosti krat pomagati pri vašem delu. Zlasti pri takem vprašanju, kot je eh, reforma pravosodja, je zelo pomembno, da imate dovolj zmogljivosti, eh, da lahko delate. Tako da me zanima, kako to poteka. Ali ste zadovoljni? Eh, zmogljivostmi, ki jih imate. Potem pa še drugo vprašanje, tudi za veleposlanico. Iz reakcij na vaše poročilo lahko razberemo, da gre za dva tipa reakcij. Ena reakcija uh, vodilnih, da je treba stvari spraviti v red. No. Potem pa je tukaj še opozicija, ki želi stvari tudi spraviti v red, ampak eh, gleda na stvari bolj negativno. Tukaj tudi nekaj primerov, ki ste jih navedli v poročili. Zanima pa me, ali ste a, eh, vse te primere a, eh, dobili samo iz ene opcije ali gre tukaj za splošne albanske težave. Hvala. Besedo zdaj dobi gospod Kukan, ki je poročevalec v Senci. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam obje gosti, zahvaljujem se jima za uvodne besede in zlasti tudi za delo, povezano z opazovanjem albanskih lokalnih volitev. Volitve so vedno bile kritična točka albanske politike. Obstala je tendenca, da se albanske volitve označujejo kot nasplošno pozitivne in to takrat, kadar nekaj ni šlo res zelo, zelo narobe. Ampak to ni prav. Albanija je država kandidatka in zadovoljiti mora precej više standarde. Z Albanijo je bilo kar nekaj izzivov, ti so bili omenjeni, ne bom jih ponavljal. In če upoštevamo vse te izzive, lahko gotovimo, da so politve Eh, pokazali nekaj pozitivnih plati. Tu uh, eh, je omenila tudi predsednica uh, opazovalne misije. Najprej bi želeli uh, čestitati Albancev za državljanski odziv, za uh, visoko odeležbo. Um, poleg tega je šlo za miren uh, postopek, za mirne volitve in enako lahko velja tudi za uh, predvolilno kampanjo. Ampak, vse, eh, s vami opozvani kaže, da moramo biti eh, pozorni na številne stvari pri volitvah. Tukaj sta dve plati. Vedno so tukaj tehnični izzivi med volitvami, poleg tega so pa na drugi strani politični izzivi. In v eh, poročilu OVSE lahko vidimo obe plati. Na tehnični strani imamo kar nekaj težav z osrednjo volilno komisijo glede rokov, smernic, nadzora. Eh, samega postopka, glede razlage eh, zakona, glede eh, nedoslednosti odločitev. To povzroča vseju predvsej skrbi. Po drugi strani pa je bilo tudi veliko političnih odzivov. Začnimo samo z depolitizacijo oziroma politizacijo institucij, eh, kar je spodkopavalo sam postopek. Eh, državna eh, sredstva so se uporabljala za kampanjo, kupovali so se glasovi, pomankalo, pomankalo je transparentnosti, tukaj so pomisliki glede medijskih spremljanj in podobno. To so zelo resni problemi in za nje potrebujemo jasno politično odgovornost. Vse to vprašanje so ustrezno navedena v poročilu in eh, enostavno dobimo vtis, da zadnjih eh, volitev v Albaniji ne moremo zares opisati kot pravične eh, in proste. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem. Še eno vprašanje. Dekriminalizacija politike v Albaniji. To je zelo resno vprašanje. Vemo, da je nozoče že kar nekaj časa. Uh, gre tudi za en glavnih, enega glavnih razlogov zadnje politične krize. In uh, upamo, da bodo drugič vsa ta vprašanja obravnavana že pred volitvami. Politične stranke imajo zdaj dovolj. Uh, priložnosti za obravnavanje eh, dekriminalizacije, ampak njihov odziv je bil doslej bolj ohlapen, nobenega strašnega napredka ni bilo. Eh, Zlasti ne v zadnjem mesecu. Vsak dan uh, slišimo za poslance, ki imajo kazensko evidenco, ki imajo neko kriminalno ozadje in uh, se sklicujejo na imenoviteto poslanca. To je le eno od problemov. Ovce je uh, pripravil kar nekaj priporočil in mislim, da jih je treba v celoti izvajati. Omenili ste, da ste se pogovarjali z vsemi političnimi strankami in da so vam zagotovili, da bodo ukrepali uh, v smeri, ki sem jo navedel. To je dobra politična volja, ampak dejansko moramo potem čakati, da se zares uresniči. Vse v redu, politična volja je, upam, da bo tudi rezultat dosežen. Imam eh, vprašanje v zvezi z vodjo opozvalne misije oziroma za njo. Kako ocenjujete glavna vprašanja, ki jih eh, mora zakonodajalec eh, obravnavati, da se izboljša volilni okvir? Torej, katera so tista vprašanja, kjer Albanija vse čas ponavlja napake, tako da ne dosega dobrih standardov OVSE. Za gospo Blahudin pa imam še vprašanje v zvezi z dekriminalizacijo, to ste že omenili. Kako vi na to gledate iz vašega urada v Tirani? Ali menite, da uh, smo na poti napredka, da se bo to kmalo rešilo? Torej, kakšen bi bil vaš odgovor na to temo? Hvala. Hvala. Uh, gospod Kivčik, Also from my side, uh, thank you for hvala lepa. Tudi v mojem imenu hvala lepa za vašo objektivno oceno. Občinske volitve eh, so bile ključnega pomena za Albanijo in tudi za pogajalsko izhodišče Albanije. Pri preteklih eh, volitvah je prišlo eh, do pogostih nepravilnosti in to je pokazalo, da je potrebno izboljšati pravni okvir. Bilo je tudi veliko pritiska na voljivce. Tudi moje vprašanje se nanaša na pravni okvir. Misija, opazovalna misija eh, v Albaniji, priporoča um, določene ukrepe za izboljšanje pravnega okvira v Albaniji. Kateri so ti ukrepi? Ja, Gospod Šoltes. Eh, sam sem se udeležil eh, obiska delegacije Evropskega parlamenta v Albaniji v prvi polovici tega leta, če je bilo približno pol leta pred, pred temi volitvami in takrat smo lahko videli velike tenzije in spore med političnimi strankami med pozicijo in opozicijo, ki so bili, bo rekel, že eh, na meji eh, spremljivega zlasti v smislu povdarjanja kriminalnih ozadij pozicije opozicije, grožen z likvidacijami, z umori, z eh, fizičnim nasiljem. Želim postaviti samo eno kratko vprašanje ta očitna močna polarizacija v albanskem političnem prostoru bo še kar nekaj časa imela eh, posledice tudi na eh, same volitve, tako lokalne kot državne. In zanima me vaše mnenje, eh, kaj mislite, koliko časa bo potrebno in kaj je, kaj tukaj lahko prispeva tudi Evropski parlament, da se ta polarizacija nekako zmanjša in da pride čim prej tudi do reforme pravosodja, Eh, ustrezne vloge eh, generalnega tožilca in pravzaprav eh, prenehanja tudi nekaterih fiktivnih procesov. Torej, kaj po vašem mnenju je še potrebno narediti, da do naslednjih volitev izboljšamo potem tudi možnosti za čim bolj poštene in demokratične volitve v Albaniji? Hvala. Muchas gracias. Pues como no hay más. Najlepša hvala, vprašanj ni več, tako da bom besedo zdaj spet dal našima gostjama. E, najprej gospe Glover, izvolite. Thank you. Thank you very much and... Najlepša hvala, hvala lepa za vaše e, zanimanje in za vaše vprašanje. Katera so temeljna vprašanja, o katerih je potrebno spregovoriti? Mislim, da smo vsa temeljna vprašanja že našteli. Ampak, kot sem že dejala, je eno izmed temeljnih vprašanj, ki ga moramo nasloviti, kako uh, se izogniti politizaciji različnih uh, organov, ki uh, so vključeni v uh, volitve. Tukaj govorim o. Uh, Eh, volilni komisiji, o medijih in tako naprej. Eh, to nikakor ni lahka naloga in tega ne bomo dosekli čez noč, ampak eh, če bomo imeli dovolj politične volje, je rešitev seveda mogoča. Mednarodna skupnost je pripravljena pomagati Albaniji na različne možne načine. Eh, pomagati želimo eh, družbi, pa tudi vsem strankam v Albaniji. Seveda pa bodo morali tudi sami poskrbeti za dosego teh eh, sprememb. Evropska unija, ODHR in vse druge mednarodne organizacije bi bile izjemno vesele, če bi do tega prišlo. To nikakor ni lahka naloga, ampak to je eden izmed tistih problemov, ki se vedno znova pojavlja pri volitvah v Albaniji. Torej, če želimo, eh, da eh, bodo volitve v Albaniji izvedene tako, kot bi bilo treba, potem bomo morali nekaj storiti. Ampak ni dovolj, da o tem eh, samo govorimo. Nekaj bo potrebno storiti in sicer bolje prej kot kasneje. Najlepša hvala. Hvala. Zdaj pa gospa veleposlanica, izvolite. Hvala lepa. Skušala bom povezati uh, različna vprašanja, ki so mi bila zastavljena najprej eh, naše eh, kapacitete, kapacitete eh, predstavništva Evropske unije v Albaniji. Eh, povezali eh, smo se z organizacijo OSE, imeli smo že nekaj eh, sestankov in eh, pričeli smo se pripravljati že na volitve leta 2017. Um, eh, eh, imeli bomo tudi poseben parlamentarni odbor, ki se bo s tem ukvarjal v Albaniji. Kar zadeva sposobnost političnih strank, da dosežejo rezultate, tukaj ne gre toliko eh, za kapacitete, gre bolj za voljo, ali želijo spremembe in izboljšave ali ne. Eh, seveda pa moramo eh, sodelovati z civilno družbo in če želimo to doseči, potem moramo veliko bolj vlagati v civilno družbo, razložiti moramo ljudem, eh, kaj pomeni eh, svobodno glasovati. Eh, ljudje morajo vedeti, da so volitve ena izmed njihovih temeljnih pravic. In potrebno jih je naučiti tudi, da se glasov ne prodaja. Torej, veliko je še dela, ki nas čaka in storiti moramo vse, kar lahko, da bi eh, ljudem omogočili, da razumejo, katere so njihove pravice, kar zadeva depolitizacijo. To je eden izmed. To je ena izmed temeljnih tem, o kateri razpravljamo. In eh, kolegi na terenu eh, so mi povedali, da nam je prvič uspelo to temo uvrstiti eh, na dnevni red javnih razprav. Upam, da bomo kmalo videli rezultate eh, in sicer najprej na področju eh, zakonodaje. Namreč zelo jasno mora biti razloženo, kdo so tisti, ki se ne morejo potegovati za javni položaj in zakaj ne. In to, kar je ključnega pomena je vzpostavitev načela pravne države. Kaj ti ni dovolj, eh, da imamo očitke na račun drug drugega, ampak potrebujemo učinkovite organe, ki bodo poskrbeli za ustrezne eh, postopke, eh, kadar bo to potrebno. Ne moremo ljudi obsojati neutemeljeno, če ni možnosti preveriti, ali so obtožbe utemeljene ali ne. Torej, eh, temeljnega pomena je trenutno eh, reforma pravnega sistema. Eh, vsem skušamo razložiti, da zakonodaja sama po sebi ne bo zadostovala, da jo je potrebno tudi izvesti. In Eh, da bo potrebno izvesti eh, spremembe v zakonodaji. Hvala, Slavek. Eh, gospa Glover je še enkrat prosila za besedo. Rada bi odgovorila še na druga vprašanja. Ali so bile volitve svobodne in pravične, ali bi jih lahko tako opisali? No, takšnega opisa nismo uporabili v povezavi z volitvami, kajti volitve so veliko bolj zapletene in svobodne in poštene eh, volitve. To je težko reči. Reči, da so bile volitve svobodne eh, ali pa pravične, ne vem, to ne pove prav veliko. To, kar eh, ocenjujemo, eh, je izvedba eh, volitev eh, glede na naše kriterije in to smo tudi storili. In vidite, lahko da uh, smo zapisali, da je prišlo uh, do določenih sprememb, uh, vendar pa uh, veliko priporočil še zmeraj ni bilo izvedenih in uh, seveda uh, smo zaradi tega še prav posebej zaskrbljeni. Omenila sem že depolitizacijo in uh, reforma pravnega sistema je seveda ključnega pomena če hočejo ljudje zaupati v sistem, potem morajo biti prepričani tudi eh, v eh, pravni sistem. Mislim, eh, da eh, je v Albaniji bilo veliko že storjenega, ampak veliko bo potrebno še storiti. In seveda je zelo pomembno tudi izvajanje zakonov v, eh, pri prihodnih volitvah je javni tožilec pregledal določene primere, ampak nikoli ni prišlo do nobenih eh, postopkov. Eh, zelo pomemben vidik pa so tudi mediji. Državljani potrebujejo neodvisne medije, tako da lahko slišijo nepristransko poročanje o tem, kaj se dogaja v njihovi državi novinari v Albaniji pa izvajajo samo cenzuro zaradi tega, ker so prestrašeni ali pa ker eh, njihov časopis eh, vodi ena ali pa druga politična sila in nekdo je vprašal, ali so bile vidite dobre ali slabe. No, politične stranke na volitve gledajo skozi svoj lasten mikroskop, zato so nekateri dejali, eh, da so bile volitve dobre, drugi so dejali, da so bile volitve slabe. Ampak eh, veseli smo, da so, dolo da so bila določena priporočila izvedena, zaskrbljeni pa smo zaradi tistih priporočil, ki niso bila izvedena. Mislim tudi, da je zelo pomembno, da se te reforme hitro začnejo, kajti volitve leta 2017 eh, niso ravno daleč in zaradi tega je tudi zelo pomembno, da pride do sprememb zakonodaje vsaj leto, preden bodo potekale volitve, tako da bodo eh, državljani natančno vedeli, kakšna so določila in kako se na nje odzvati. Kako dolgo še, eh, preden eh, se bo situacija popravila? Kako dolgo to eh, je težko vprašanje? Eh, še kar nekaj časa bo trajalo, da se bo eh, politična polarizacija v eh, Albaniji končala. Ampak, eh, če si bomo vsi prizadevali za to, lahko to dosežemo in določene spremembe lahko dosežemo tudi v kratkoročnem pogledu. In upam, da bo to vodilo k depolarizaciji situacije v Albaniji. Eh, v številnih organizacijah, pa tudi v civilni družbi bi bili zelo veseli, eh, če bi lahko delili svoje izkušnje eh, v zvezi s tem, kako izboljšati situacijo. Najlepša hvala. Hvala obema gostjama, hvala za njuno delo na terenu, pa tudi za to, da ste sprejeli naše vabilo in nam podali vse informacije. To je bila zadnja točka na dnevnem redu za danes. Jutri se spet sestanemo tukaj. Hvala tudi tolmačem. Thank you.